Gospe in gospodje, svet je na svoji seji za imenovanje kandidata za mesto predsednika Evropske komisije v bojitem glasovanju, ki je bilo prvi zgodovini za takšno mesto z manjšo pomočjo Evropskega parlamenta imenoval Žana Kloda Junkerja kot kandidata za predsednika Evropske komisije. Gospod Junker, prisrčno vas pozdravljam v Evropskem parlamentu. Zdaj boste dobili priložnost, da podate svoj prvi govor kandidata. S tem vam predajam besedo. Vas še enkrat pozdravljam v Evropskem parlamentu, kjer niste novinec, saj ste bili tukaj že v različnih funkcijah. Najprej bi vam čestitev za imenovanje za kandidata za predsednika komisije in vam predajam besedo. Bonjour, monsieur le président, guten Tag. Dobr dan. Gospod eh, predsednik, dame in gospodje, 25. maja so evropski državljani sprejeli odločitev. Poslali so nam jasno sporočilo čeprav je bil rezultat eh, volitev eh, deloma eh, nekoliko kontroverzen. Danes je prišel čas, da jim odgovorimo, da odgovorimo na njihova pričakovanja, da odgovorimo na njihove strahove, da govori, odgovorimo na njihovo upanje in da odgovorimo na njihove sanje, kajti v Evropi je vedno dovolj prostora tudi za sanje. Tukaj V zibelki evropske demokracije želim predstaviti smernice za delo komisije, ki ji bom predsedoval, če eh, mi boste seveda to omogočili. Gre za eh, splošne usmeritve. Eh, in eh, te eh, sem vam posredoval tudi v pisni obliki in, vse, in sicer v vseh uradnih jezikih Evropske unije, kajti vsi jeziki imajo enako vrednost. Raz bi se zahvalil tudi prevajalcem, ki so delali noč in dan. Besedilo sem jim namreč posredoval šele včeraj. Natančni program pa bo predstavil kolegi komisije Parlament, ki pričenja z novim sklicem, je parlament, ki je drugačen od prejšnjih parlamentov. Ste prvi parlament, ki bo zares eh, v polnem pomenu te besede izvolil predsednika Evropske komisije in eh, sicer v novem duhu. V uh, eh, predvoljeni kampanji ste sodelovali in uh, eh, 25. maja eh, ste morali sprejeti rezultate evropskih volitev. Dokazali ste pravo demokratičnost in uh, uresničili člen 17.7. odstavek Lizbonske pogodbe. Brez vaše podpore, brez uh, vašega prizadevanja bi uh, ta člen ostal le člen, ki je zapisan na papirju. Zagovarjali ste demokratična načela in prav ste imeli. Evropski parlament, ki se zauzema za demokratična načela, opravlja odlično delo, posreduje pravične kritike. Rad bi se zahvalil tudi vsem drugim kandidatom za predsednika Evropske komisije, ki so prispevali k živahni demokratični razpravi. Če bi ena izmed drugih skupin zmagala na teh volitvah, bi bil prvi, ki bi podprl kandidata te skupine za predsednika Evropske komisije. Evropski parlament in Evropska komisija sta dve odlični evropski instituciji. Torej je povsem običajno, da predsednik Evropske komisije in predsednik Evropskega parlamenta tesno sodelujeta. Evropska komisija in Evropski parlament bosta delovala z roko v roki. Evropska unija pa seveda ne more delovati v nasprotju z Evropskim svetom, z ministri. Parlament in komisija bosta delovala v splošnem interesu evropskih državljanov in upam, eh, da bomo odlično sodelovali. Evropski svet Eh, pa eh, seveda ravno tako sodeluje z Evropsko komisijo. Evropska komisija je sestavljena iz odličnih uradnikov, visoko strokovno usposobljenih. Evropska komisija bo imela izjemno politično vlogo, saj tako jaz gledam na to, ne mora biti zgolj tehnično telo. Evropska komisija mora odražati raznolikost idej, ki jih najdemo v Evropski uniji. In všeč bi mi bilo, če bi tudi Evropski svet sledil istemu načelu, eh, ko bo določal svoje, no, svojo notranjo strukturo. Predsednika Evropske komisije izvoli Evropski parlament. Vendar pa to ne pomeni, da bom zgolj podaljšana roka Evropskega parlamenta nikakor pa ne dvomite, da bom naredil eh, konec vlogi predsednika, ki ste mu odrekli svojo podporo. Podal bom eh, zakonodajne predloge, pri tem pa bom upošteval vaše prispevke. Poleg tega boste imeli tudi priložnost, da mi zastavite vprašanja. komisarje, bom prosil, da bolj pogosto sodelujejo v pomembnih trialogih in želim si, da bi enako storil tudi svet. Želim tudi zagotoviti, da bi bil seznam lobistov javen in to bi moralo biti zavezujoče. Mislim, da je potrebno vedeti, kdo se pogovarja s kom in upam, da nam bodo druge institucije pri tem sledile. Poskrbel bom za to, da bomo ponovno pregledali eh, postopke in zakonodajo na področju genetsko spremenjenih organizmov. Evropska komisija ne mora odločati v nasprotju z voljo večine držav članic. Dame in gospodje, odrekli se bomo ideološki razpravi, ki ne vodi nikamor drugam kot v nasprotja in v težave. To bomo nadomestili z konstruktivno razpravo, ki bo temeljila na trdnih prepričanjih in z ambicijah, ki nas bodo pripeljale daleč. Osredotočili se bomo na konkretne projekte, ki bodo koristili vsem evropskim državljanom. Ne izgubljajmo časa eh, z medinstitucionalnimi razpravami. Osredotočimo eh, se na tiste, ki so zares pomembni, namreč na državljane Evropske unije. Poleg tega pa ne smemo kritizirati odločitev, ki jih skupaj sprejemamo v Bruslju. Si vous avez dit oui. Če ste dejali da v Bruslju, potem ne rečite ne drugi, nikoli več. Kaj ti v nasprotnem primeru bo svet eh, dosegel zmago, Evropa pa mora zmago doseči skupaj, sicer bomo vsi skupaj poraženi. Evropa je postala nerazumljiva, zaradi tega, ker eh, ne poskrbimo za ustrezno predstavitev svojih idej. V Evropi bi morali poskrbeti za kolektiven nastop, uporabljati moramo metodo sodelovanja. Kaj pa metoda skupnosti? Ali je učinkovita? ali je bolj verodostojna kot sodelovanje med državami članicami. Ja, po mojem je potrebno oživiti metodo skupnosti. Ja, ja gospod predsednik, zdaj bom govoril v jeziku svetovnega prvaka v nogometu. Tako, gospod predsednik, Evropa je izgubila verodostojnost razdalja med Evropsko unijo in državljani je vse večja. Samo popolno slepi in gluhi tega ne vidijo, ne slišijo. Evropska unija se zelo pogosto znajde v škripci, ko je treba nekaj razložiti. In zato moramo bolje razložiti Evropo. Evropa, gospod predsednik, potrebuje široko zastavljeno reformno agendo. Trenutno stanje, status quo, ne predstavlja popolne palete tega, kar potrebujemo. To je treba razširiti. Od ljudje se pogosto bojijo reform. Ljudje se nam je zastrašujoče, polne tvegan. Ampak kdo ne tvega, tvega več. Tveganja moramo sprejeti zato da bo Evropa postala bolj konkurenčna kot Evropska unija, smo izgubili mednarodno globalno konkurenčnost. Zaostajamo zato, ker smo se zaustavili. Ponovno se moramo zagnati. Konkurenčnost pogosto mešamo z enostransko odpravo socialne države, ampak konkurenčnosti ne bomo dosegli z odpravo socialne države. Konkurenčnost bomo dosegli s tem, da si zastavimo široko zastavljen koncept. Naš cilj mora biti, da Evropska unija postane aktivna lokacija za ljudi, za investitorje. To tudi pomeni načelo, da je treba opozoriti na dejstvo, da gospodarstvo mora služiti ljudem in ne obratno. Gospodarstvo naj služi ljudem. To seveda zahteva, da pravila notranjega trga nimajo večje vrednosti kot eh, socialni minimalni standardi tudi socialna vprašanja morajo ohraniti svoje mesto v Evropi. Ich bin ein begeisterter. Sem navdušen privrženec socialnega tržnega gospodarstva. Blaginja za vse, je rekel Ludvik Erhard, ne samo za nekaj redkih, ampak blaginja za vse, to mora biti premisel vsakršne gospodarske in socialne politike. Pravil, da je v krizi socialno tržno gospodarstvo odpovedalo. Ne, ni odpovedalo socialno tržno gospodarstvo. Odpovedali so tisti, ki so delovali proti načelom tega gospodarstva z pohlepom, z eh, gonjo za hitrim denarjem. Ne pa sistem socialnega tržnega gospodarstva. Socialno tržno gospodarstvo deluje samo če ohranjamo socialni dialog. Socialni dialog eh, je zelo trpel v zadnjih kriznih eh, letih, moramo ga ukrepiti tako nacionalno, predvsem pa na evropski ravni. Gospod predsednik, rad bi bil predsednik socialnega dialoga. Treba zagotoviti, Eh, delovno mesto, zato potrebujemo gospodarsko rast, ne pa konjunkturne programe, ki jih financiramo z zadolžitvijo, kar ne eh, pomeni nobene rasti eh, trga dela oziroma delovnih mest. Potrebujemo strategijo za gospodarsko rast za desetletja. Potrebujemo paket investicij in povečanje konkurenčnosti. Zakaj? Zato, ker želimo mnoge mlade ponovno povabiti, privabiti v Evropo. Svežen investicijskih eh, programov, večanje konkurenčnosti, gospodarske rasti imajo samo en cilj in sicer, da ljudi nazaj pritegnemo v eh, center Evrope. Znotraj Evropske unije imamo 29 držav članico. To je država, v kateri živijo tisti, ki nimajo dela država, v kateri so brezposelni mladi, tam, kjer so izključeni tisti, ki smo jih zapustili ob robu ceste. Ta 29. država članica mora postati ponovno polnopravna država članica. Zato predlagam eh, zelo obsežen investicijski program. Do februarja 2015 bi rad eh, ta eh, program za rast, eh, povečan konkurenčnosti, povečan delovnih mest tudi predstavil. Rad bi, da v naslednjih treh letih 300 milijard evrov javnih in zasebnih investicij tudi ustrezno mobiliziramo in bil bi vesel, če bi me Evropski parlament na tej poti spremljal in podpiral. Z ustrezno rabo strukturnih skladov, obstoječih eh, skladov in obstoječih eh, sredstev moramo uporabiti vsa urode, ki jih ima na voljo Evropska investicijska banka, Z sprejemanjem koordiniranih investicij potrebujemo investicije na področju širokopasovnega omrežja, energetskih omrežij, potrebujemo vlaganja v prometno infrastrukturo industrijskih centrov, potrebujemo reindustrializacijo Evrope, potrebujemo tudi vlaganja v industriji. Prav tako potrebujemo investicije na področju raziskav, razvoja obnovljivih virov energije. Obnovljivi viri energije. to, tukaj ne gre za igrišče, za ekologe, ampak so obnovljivi viri energije predpogoj za to, da bo Evropa ohranila svoje prednosti v primerjavi z drugimi akterji v svetu. Ein stärker investierendes Europa. Evropa, ki bo več investirala, je Evropa blaginje, je Evropa z več delovnimi mesti. Vlaganja, investicije so najboljši zaveznik brezposelnih. Sporedno s tem moramo izgraditi jamstva za mlade. Želel bi si, da starost postopoma povečamo z 25 na 30 let. Vlaganja, investicije so samo takrat eh, usmerjene, če bomo odpravljali birokracijo, sploh eh, na področju razbremenitve malih in srednjih podjetij. Malih in srednja podjetja niso veliki kapitalisti, ampak trdo delajo, ustvarjajo delovna mesta. Za ta podjetja moramo storiti več eh, tudi z ustrajno odprav, odpravljanjem birokratskih ovir oziroma pretjeravanj resni moramo biti pri uporabi načela subsidiarnosti. Od masriške pogodbe se pogovarjamo o strezni uporabi načela subsidiarnosti, ampak tega ne počnemo prav, delamo pomanjkljivo. In zato moramo narediti korak naprej pri odpravi birokracije. Evropska komisija in Evropska unija morata, namesto da se vmešavata v vse kotičke človekovega življenja, skrbeti za rešitev velikih evropskih problemov. Ne more vsak problemček, ki nastaja v Evropski uniji, postati problem Evropske unije. Skrbeti moramo za velike probleme. Vse to, gospod predsednik mora biti v skladu z paktom stabilnosti. Predvsem, stabilnost in razvoj in rast ne bo spremenjen. To je sklenil Evropski svet in tega se bom tudi držal v naslednjih letih. Stabilnost eh, smo obljubili pri uvedbi nove valute, skupne valute stabilnost ni samo ponudba pri vstopu, ampak trajna eh, obljuba. To smo obljubili in Evropa svojih obljub ne sme prelomiti in tudi jaz teh obljub ne bom prelomil. Toda Evropski svet je upravičeno ugotovil, da mora fleksibilnost manjše za fleksibilnost eh, iz leta 2005 in 2011, ki zajema reformirani pakt stabilnosti, da moramo te tudi uporabiti za to, da omogočimo rast, ki jo prav tako vsebuje pakt za stabilnost in rast. To smo počeli v preteklosti, to bomo v prihodnje počeli še bolj. Pričemer vendarle, eh, vztrajam na ugotovitvi, da je to, kar smo zagnali in naredili v zadnjih letih, ni nekaj majhnega. Bil sem predsednik evroskupine in sem vesel, da to nisem več. Kaj ti to resnično ni eh, lepa naloga? Če bo naloga, za katero kandidiram? Danes boljša, bolj prijetna, dvomim pa vendar. Med, eh, krizo evra, ki ni bila kriza evra, ampak eh, dolžniška kriza. Smo morali popraviti goreč letalo v zraku. To ni bilo lahko. To ne ustreza načelom eh, državništva politične estetike, pa vendar nam je uspelo, da je eurocona, da je evroobmoče ostalo ohranjeno v celoti pred nekaj več kot enim letom, so špekulanti iz vseh logov in mnogi se smejejo stavili, da bo Evropska unija se sesula sama vase. To se ni zgodilo. Na mnogih eh, finančnih trgih eh, so sklepali stave, da bo Grčija izstopila iz eh, Evropmoče. To se ni zgodilo. Storil sem vse, da ta velika nacija, to ljudstvo, veliko ljudstvo Grče ostalo del evropskega gospodarstva. Aber, Herr wir haben noch Ampak, gospod predsednik, delali smo tudi napake. Popravljanje gorečega letala v zrako pač ni enostavna naloga. Od časa do časa se lahko tukaj tudi opečemo. V prihodnosti bi si želel, da kadar sprijemajo prilagoditvene programe, sicer Mm, mislim, da ni potrebe za to v naslednjih letih. Če pa bo sprejet takšen prilagoditveni program, moramo prej opraviti ustrezno študijo učinkov in vplivov. Hočem vedeti, kako bo tak program vplival na življenje ljudi. Tako da takšnih programov ne bomo imeli v prihodnosti brez predhodne skrbne analize učinkov in posledic. Prav tako bi si želel, da vsakeč, ko imamo pred seboj takšne programe, pripravimo tudi plan B. Plan B, ki ga lahko uporabimo takrat, ko makroekonomski kazateli ne držijo. Če se to spremeni zaradi uporabe programa prilagajanja, če se to zgodi, moramo imeti nek dodatni B načrt. Očitno vas to ni prepričalo. Želel bi si, da govorimo o instrumentu trojke, da ga znova premislimo. Evropski parlament je v svojih poročilih eh, predstavil, da trojki manjka demokratična substanca. Nima tudi parlamentarne razsežnosti. Trojko moramo ponovno oblikovati, mora biti bolj eh, parlamentarna, bolj politična in to bomo tudi storili. Gospod predsednik, ne moremo rabiti denarja, ki ga nimamo. Nadomestiti moramo deficite in dolg z zamislimi. Zamisli so tukaj le bolje moramo izkoristiti prednosti digitalne tehnologije, ki ne pozna meja. Zato moramo odpraviti eh, nacionalne telekomunikacije, zakone o varstvu podatkov, avtorskih pravicah eh, in eh, intelektualne lastine. Vse to moramo narediti. Odpraviti moramo te ovire za rast. Eh, gostovanje in plačila za gostovanje v Evropski uniji moramo odpraviti, morajo izginiti. Če bomo uspešni z uveljavitvijo resničnega digitalnega enotnega trga, lahko generiramo 250 eh, eh, dodatnih milijard v Evropski uniji in to bomo naredili. To bomo storili, kot je bilo večkrat povedano, med ukrajinsko krizo, zato potrebujemo trdno energetsko unijo z vključeno politiko za boj s podnebnimi spremembami. Prepoznati moramo evropsko energetsko politiko, ki jo moramo preoblikovati v resnično energetsko unijo. Zato moramo združiti resurse, kombinirati infrastrukture in kombinirati naše pogajalske moči v odnosu do drugih eh, držav. Diversificirati moramo energetske vire in eh, zmanjšati veliko energetsko odvisnost mnogih naših eh, držav članic. Mislim, da je Evropska energetska unija nekaj, eh, kar lahko postane številka ena pri uporabi obnovljivih virov energije. Lahko bistveno povečamo energetsko učinkovitost več kot cilji, ki so postavljeni za 20-30 odstotkov pri energetski učinkovitosti do 20-30. To je zame minimum, če želimo biti kredibilni in daljnovidni. Ne moremo si zamišljati, da bomo voditelji na področju podnebne politike, če ne bomo bolj učinkoviti pri rabi energije. Notranji trg eh, moramo zaokružiti, zaključiti, dopolniti. Če nam bo to uspelo, bomo dodali dodatnih 200 milijard dodane vrednosti evropskemu gospodarstvu. To moramo storiti nove evropska pravila za banke moramo dopolniti, tudi za kapitalske trge, zato da bi izboljšali financiranje našega gospodarstva, moramo naprej razvijati, integrirati kapitalske trge. To bo zmanjšalo stroške za pridobivanje kapitala, predvsem za mala in srednja podjetja. Prosti pretok delovne sile je vedno bil eden osnovnih stebrov notranjega trga. To načelo bomo eh, odločno branil. Prost pritok je priložnost, ne grožnja. Pravili ne bomo eh, spreminjali. Nacionalne oblasti se bodo morali boriti proti zlorabam. Pripravili eh, bomo analizo direktive o napotenih delavcih, zato da preprečimo socialni dumping. Prav tako se bom boril proti izogibanju plačevanja davkom in eh, davčnim goljofijam za sprejemom na evropski ravni konsolidiranega besedila za davek na finančne transakcije. Boriti se moram proti pranju denarja in to bomo tudi storili. pour ce qui est de l'union économique et monétaire, Monsieur le Président, je voudrais attirer votre attention. Gospod predsednik, vašo pozornost bi rad usmeril tudi na dejstvo, da se kriza še ni zaključila. Krize še ni konec. Imamo 25 tisoč uh, moških in žensk, uh, ki uh, so brez. Uh, delovnega mesta in uh, zato moramo premisliti o naši gospodarski politiki. Potrebujemo neko vrsto gospodarskega upravljanja. Poleg tega moramo ustrajati pri izvajanju strukturnih reform, ki bodo v srednjeročnem pogledu pripomogle k rasti v Evropski uniji. Če si bomo prizadevali na tem področju, potem je potrebno razmisliti tudi o finančni zakonodaji, ki bo k temu pripomogla. Zato je potrebno razmisliti tudi o lastnih proračunskih sredstvih za Evropsko unijo. ne moremo imeti eno izmed najmočnejših valut na svetu, ki pa jo predstavljajo uh, različni predstavniki posameznih držav članic, ki si včasih nasprotujejo. Potrebujemo enoten glas. Sem eh, v središču Združene Evrope. Zato uh, bi eh, rad povedal tudi nekaj o sporazumu z ZDA. Govorim seveda o prostotrgovinskem sporazumu. Sem za ta sporazum, kajti mislim, da bi na ta način imeli najbolj obsežen prostotrgovinski prostor med eh, dvema najpomembnejšima silama na svetu. Tukaj gre za povezavo tako ameriških, kakor tudi evropskih interesov. Vendar pa Eh, tega sporazuma ne smemo skleniti za vsako ceno. Ne moremo se odreči našim načelom, ne moremo se odreči socialnim normam, ki jih imamo v Evropi. Ne moremo se odreči zahtevam na področju varstva osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov mora biti del pogajan z ZDA pri nas vlada eh, načelo prava in to je potrebno spoštovati. V teh pogajanjih je potrebno zagotoviti spoštovanje prava in pa kar največjo možno preglednost. Če ne bomo objavili dokumentov, Eh, ki so predmet eh, pogajanj, seveda tukaj ne govorim o strateških dokumentih, potem eh, bo ta postopek neuspešen in bo doživel poraz tako tukaj v Evropskem parlamentu, kakor tudi v nacionalnih parlamentih. Biti moramo torej bolj pregledni in ne smemo dajeti vtisa, da želimo kaj prikriti. Biti moramo odkriti in pošteni. L'Union européenne Evropska unija je unija vrednot. Smo verodostojni. Oziroma, verodostojni bomo le, če bomo vrednote, temeljne vrednote in zoboščine spoštevali tudi znotraj mera, meja Evropske unije. Imenoval bom komisarja, ki bo odgovoren za izvajanje listine o temeljnih človekovih pravicah. Želim si, da bi Evropska unija imela tudi člana v konvenciji za človekove pravice v svetu Evrope. Temelje človekove pravice so ključnega pomena in pozivam Evropski svet, da naredi naslednji korak eh, na tem področju. Priseljevanje zakonito in nezakonito. To sta dve temi, ki skoraj da vsakodnevno zaposlujeta naše državljane. Potrebujemo politiko skupnosti na področju azila, poleg tega pa vam lahko že sedaj obljubim, da bom eh, takšno politiko tudi predlagal. Osredotočiti pa se bo potrebno tudi na zakonito priseljevanje. O tem bo potrebno temeljito razmisliti. Evropa to nujno potrebuje. Mislim, da moramo poskrbeti za tako dobro politiko, kot jo imajo ZDA, Kanada in Avstralija. Tolmači glasov iz dvorane žal ne slišimo. No, rekel sem, da bo prišlo do vznemirjanja. In do vznemirjenja je prišlo ravno v tem trenutku mojega prispevka, kar ni ravno presenečenje. Seveda moramo zaščititi naše zunanje meje. Potrebno se je boriti proti kriminalnim združbam, ki ustvarjajo dobiček za nesrečo drugih. Ljudem je potrebno pomagati, preden se ukrcajo na ladje, ki prečkajo Sredozemsko morje. Poleg tega pa je potrebno povezati sever in jug Evrope. Težava priseljence, težava beguncev ni težava Grčije, Malte, Italije in Cipra, to je težava Evrope. Zur Außenpolitik äh, K zunanji politiki, gospod predsednik, ne bi izgubljal velikih eh, besedi, ampak skupna zunanja in varnostna politika je nekaj nujnega. Poskrbel bom za to, da bo neki predstavnik za zunanje zadeve lahko samostojno deloval in da ga ne bodo uvirali nacionalni zunanji ministri. Nek eh, predstavnik za zunanje zadeve mora ustrezno nastopati in zastopati Evropsko unijo na vzven. Visoki predstavnik za zunanje zadeve, ki pokriva široko območje, bo dobil podporo ostalih komisarjev, ki so pristojni za posamezna področja. Eh, tukaj ne gre za vlogo, ki bo neka protiutež NATO. To sta funkcije, ki morate delovati skupaj. Ampak eh, na področju obrambe potrebujemo močnejše sodelovanje, kot predvideva tudi Lizbonska pogodba. Predvsem pa na področju nabav javnih naročil potrebujemo skupno politiko, ne pa da vsak sam nabavlja to, kar potrebujemo. V naslednjih petih letih, gospod eh, predsednik, ne bomo dobili nobene nove članice Evropske unije. Z današnjega zornega kota je to nepojmljivo, da bi ena od eh, držav kandidat, s katerim se pogajajo, mo, ki bo izpolnila do leta 2019 vse pogoje. Ampak kljub temu bomo pogajanja vodili naprej in druge evropske države potrebujejo verodostojno evropsko perspektivo, to velja predvsem za države Zahodnega Balkana, kaj ti te, ta tragični del Evrope potrebuje evropsko perspektivo, zato da se ne prebudijo stari strahovi.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 Mislim, da je ukrajinski narod evropski narod in ima svoje mesto v Evropi. Želel bi bolj podrobno razložiti tudi, zakaj menim, da vse evropske države potrebujejo minija, minimalno plačo in eh, zagotovljeno minimalno plačo. Poleg tega bi rad več povedal tudi o storitvah eh, v splošnem interesu. Te storitve moramo ohraniti. Dame in gospodje, želel bi govoriti tudi o Afriki. O Afriki, ki je tako pogosto nesrečna, ki je tako pogosto pozabljena. In o Afriki, ki je bogata z naravnimi viri in z človeškimi viri. Ne pozabimo na Afriko. In ne dopustimo, da se ponavljajo ti škandali, te krize vsakih šest sekund en človek umre zaradi lakote v Afriki. In dokler je situacija takšna, Evropa ni zaključila svojim delom. Evropa ima odgovornost, da nekaj stori. Ja, gospod predsednik, seveda bi morali poskrbeti za nov začetek. Spomnimo se rezultata 25. maja, vendar pa ni čas za revolucijo in tudi ne za protirevolucijo. Če želimo, da se bodo evropejci ponovno zaljubili v Evropo, potem jim moramo povedati, da smo ponosni na Evropo. Potem jim moramo povedati, da smo ponosni na številne projekte, ki smo jih izvedli v tej Evropi. Pogosto slišimo, da ne gre več za vprašanje vojne in miru, ampak razprava o vojni in miru ostaja evropska razprava. To vedno bolj ugotavljamo v bližnji soseščini Evropske unije. Mir ni nekaj trajnega. Bodimo ponosni, da generacijo naših eh, očetov in mater, naših starih očetov in uh, starih mam, uh, Budimo ponosni na tiste, ki eh, so se za nas borili in ki so trpeli v koncentracijskih taboriščih. Zato potrebujemo dober program, to jim dolgujemo. Soyons fiers V 90-ih letih sem ponosen na to, da smo uspeli izvesti eh, veliko širitev Evropske unije. Na ta način eh, smo se uprli vsem tistim, ki so želeli, da bi bila Evropa vedno razdeljena na dva dela. To nam je uspelo z našim prepričanjem in eh, z našo vero v evropsko zgodovino. Vzhodna in Zahodna Evropa morata skupaj ustvarjati zgodovino, ne pa zaradi zgodovine trpeti. Mislim, da ne sme biti razlik med starimi in novimi državami članicami. Podimo ponosni tudi na to, da imamo skupno valuto. Skupna valuta ne deli Evrope, ampak jo varuje. Varuje. Varuje Evropa. Gracias. že tem, monsieur le président. Bil sem minister za finance 20 let v svoji državi in eh, vedno znova sem prihajal v Bruselj. Vsakih šest mesecev sem uživo spremljal uh, dogajanje na področju uh, financ v Evropski uniji in videl sem, kako uh, zelo nevarno je, eh, če finance niso urejene. Priča sem bil devalvaciji oziroma nevarnosti devalvacije. Z Grenkobo sem spremljal grozljive dogodke. Tisti, ki bi morali okrepiti svojo vrednoto Eh, v svojo valuto tega niso želeli storiti. Zato, ker se niso mogli uspešno soočiti z inflacijo. Med krizo v Ukrajini, med krizo v uh, Siriji, In med grozljivo gospodarsko krizo je tudi Evropska unija doživela udarec. In če ne bi sodelovali, če ne bi poskrbeli za disciplino tako v Franciji, kako tudi na Portugalskem, tako v Grčiji, kot tudi druge v Evropski uniji, potem danes ne bi imeli valute, ki nas ščiti, ki ščiti celotno Evropsko unijo. In ne morem izpustiti Grčije. Grčija ni želela zapustiti evroobmočja in tudi mi nismo želeli, eh, da bi Grčija zapustila evroobmočje. Glasov iz dvorane tolmači ne slišimo, predsednik Juncker pa odgovarja. Kaj pa Združeno kraljestvo?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 ne bi storili tega, kar smo storili v preteklih desetletjih, če ne bi poskrbeli za to, da v Evropi vlada mir, če ne bi poskrbeli za spravo, če ne bi ustvarili enotne valute in če ne bi ustvarili največjega notranjega trga na svetu, v kakšni situaciji bi bili danes? V kakšni situaciji bi bili danes? bili bi razoroženi, bili bi šipki, bili bi brez municije. Evropska unija deluje v skladu z prepričanji naših predhodnikov. In Evropska unija je kontinent, ki zagotavlja, da lahko njeni državljani živijo v miru. Gospod Juncker, samo trenutek. Vi verstehen Sie auch, wenn Razumemo vas, tudi če ne kričite tako eh, glasno. Ni treba govornika vse čas prekinjati na tak način, prosim. Gospod predsednik, ne želim Evrope, ki bi ustrajala v preteklosti. Ne želim Evrope, ki bi ovirala druge, ko napreduje, ko se razvija. Želim Evropo, ki bo usmerjena v prihodnost, Evropo, ki bo ščitila, Evropo, ki se bo razvijala, Evropo, ki bo vzgled za druge. Da bi to dosegli, pa moramo iskati navdih v načelih, in prepričanjih, ki smo jih podedovali od velikih evropejcev. Tukaj bi, rad, bi se rad posvetil Žaku Delorju, ki je bil uh, zelo pomemben predsednik Evropske komisije. Ne pa delo ne želim biti delor, ampak delor je moj prijatelj in njegovo delo me vsak dan navdihuje. Posvetimo se tudi Francoju Mitterrandu, ki je dejal, da nacionalizem vodi v vojno in prav je imel. In poleg tega bi se rad posvetil tudi Helmutu Kolu, ki je bil po mojem mnenju največji evropejec, ki sem ga kdarkoli spoznal. Bodimo takšni, kot so bili ti naši predhodniki. Imejmo potrpežljivost, imejmo pogum in pokažimo odločnost pokažimo, da sledimo istemu cilju. Zastavimo si velike cilje, ki jih bomo lahko resničili le skupaj za Evropo, za naše državljane in za svet. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Junker. Tako, sedaj pa dobijo besedo predsedujoči, predsedujoči političnih skupin in predstavniki samostojnih poslancev. Najprej gospod Weber, predstavnik ELS krščanskih demokratov. Spoštovani gospod Juncker, danes je dober dan za Evropo. Evropa in evropske institucije so v zadnjih tednih pokazali, da smo popolnoma operabilni. Državljani Evropske unije so volili za več demokracije, za več reforme, za prihodnost Evropske unije in za rast. V Evropskem parlamentu kljub socialnim posledicam velike gospodarske krize gradimo na večini konstruktivnih sir, ki želijo Evropo usmeriti v prihodnost. Evropi smo pridali tudi še več demokratičnega pridiha. To je zgodovinski dan. Prvič so voljivci odločali neposredno o predsedniku Evropske komisije. To je prvi pomemben korak, ni še konec zgodbe. Koncept špicen kandidatov lahko kritiziramo ali imamo to za dobro, vendar pa demokrati si moramo biti enotni glede nečesa. Nasplošno je bolje voljivcem pred volitvami povedati, kam želimo iti, s kakšnim osebjem, kot pa po volitvah. In to načelo je nekaj, kar je sedaj bliže in to je dobro, tega ne smemo zavračati. Danes je dober ta dan za Evropo in kot predsednik politične skupine lahko rečem, da je to dober dan tudi za mojo politično skupino in stranko. Pred nami je kandidat ELS. Naj spomnim na to, da so vse programske države Grčija, Španija, Portugalska in Irska pod vodstvom premijejev ELS. Zelo veliko zadev je bilo potrebno spremeniti, zvišati davke, zmanjšati socialne izdatke. ELS je moral razložiti to ljudem. Veliko smo zahtevali od ljudi. Po drugi strani pa so morale vlade ELS na Finskem, Luksemburgu ali v Nemčiji ljudem tudi povedati, da je potrebno biti solidaren, da je potrebno reševati države. V predvoljenem boju so bile težke odločitve zadnjih let predmet ostre kritike z veliko strani. Mi, Evropska ljudska stranka in tudi Jean-Claude Juncker, smo branili te odločitve in pri ljudeh oglaševali potrebo po teh spremembah. Kljub temu je ELS postala spet najmočnejša politična skupina v Evropskem parlamentu. Jean-Claude Juncker je zmagal na volitvah in je pravi človek v pravem času. Jean-Claude Juncker. Jean Juncker je kandidat Evropske ljudske stranke. Danes pa prosi za podporo celotnega Evropskega parlamenta. Vemo, da je načelo demokracije kompromis. Tudi zamisli drugih konstruktivnih sil v Evropskem parlamentu morajo biti take, da jim prisluhnemo. Jean-Claude Juncker je bil izvoljen po programu ELS, vendar pa Jean-Claude Juncker je za konsens v Evropskem parlamentu in zato ima podporo naše skupine ELS. Veliko je bilo govora o reformah, o spremembah, o ponovnem zagonu. In mislim, da so naloge jasno opisane. Za Evropsko ljudsko stranko so naslednje štiri točke ključnega pomena. Potrebujemo rast, konkurenčnost, potrebujemo več reindustrializacije naše celine. Drugič, najti moramo pot k stabilnosti Evropske unije. Ne smemo ustvariti dodatnih dolgov. In kot tretjič, potrebujemo več spoštovanja za nacionalno raven, še prav posebno za naše kolege v nacionalnih parlamentih. Četrtič, Evropa mora po letih krize spet usmeriti pogled navzven pri politiki beguncev ali kar se tiče partnerstva z našo partnerico Ukrajino. Spoštovane gospe in gospodje, ne bi želel govoriti danes o izčrpno o teh točkah, vsebinskih točkah. Danes bi rad čas izkoristil za to, da omenim dve temeljni zamisli kar se kulture, kar se ravnanja z našo Evropo tiče. Najprej bi rad omenil misel Jean-Claude Junckerja in to izpostavil. Namreč, govorimo o spremembah, mora pa nam biti jasno, da veliko ljudi na naši celini vidi reforme in spremembe bolj kot grožnjo, kot rešitev. Strah jih je tega, ko govorimo o spremembah. Zato je potrebno najti pravo pot, da pridobimo ljudi za spremembe na naši celini. Pomembno pa je za me nekaj. Jasno nam mora biti, da danes živimo v času, ko doživljamo temeljne spremembe in to istočasno. Pred sto leti je bila industrializacija temeljno vodilo. To je bila največja sprememba, tukaj so bili zmagovalci poraženci in to je spremenilo svet takrat. Danes pa živimo v času, tako prihaja spet do temeljnih sprememb in to sporedno, kot če nikoli do zdaj pomislite, da demografske spremembe. 50 odstotkov evropejcev je starih nad 65 let. 15, od, 15 odstotkov, prostite, čez 20 let bo 25 odstotkov. To pomeni, da bo manj delovne sile, manj inovacij. To bo spremenilo politiko. Pomislite na globalizacijo. Spoštovane kolegice in kolegi blagostanje se globalno zelo hitro spreminja. Globalizacija pomeni, da Evropska unija postaja manjša. Čez 25 let verjetno nobena evropska država ne bo več sedela na vrhu G7, če bo šlo po gospodarskih podatkih. To vse pove. Pomislite na ekologijo, na podnebne spremembe, na vprašanja digitalizacije kako stopimo stik s prijatelji, kako nakupujemo, vse se spreminja zaradi digitalizacije. Vidimo pozitivne spremembe, vendar pa seveda moramo se vprašati, ali tudi obvladujemo negativne plati. Veliko sprememb poteka istočasno in mislim, da je pomembno, da ljudem to razložimo, da ljudem povemo, ker je to predpogoj da bodo odprti za spremembe in reforme. Reforme so potrebne zato, da bo življenjski stil Evrope ohranjen, zato, da bomo negovali naše vrednote in zato, da bomo izjemni tudi za naslednje generacije v Evropski uniji. In tudi nekaj moramo jasno povedati. Kdor se oprijema obstoječih struktur, kdor ni pripravljen na spremembe, ta bo izgubil. Ta bo poraženec. To kaže tudi pogled na današnjo Evropo. Tam, kjer so pogumni politiki izvedli reforme, gre ljudem bolje. Tam je prihodnost svetla. Prav v srednje in vzhodno evropskih državah lahko to najbolje vidimo in se kaj naučimo iz tega. Po propadu komunizma je bilo tam zelo veliko sprememb. Vi, kolegice in kolegi iz tistih držav, veste bolje kot mi iz Zahoda in Juga Evrope, da če se oprijemamo starih struktur, to pomeni nazadovanje. Zato se bom zavzemal za to, potrebno je biti odprt za reforme, ne se oklepati starih struktur, to je pot v prehodnost. Ljudi moramo navdihniti s pogumom in jih tudi navdušiti za novo. Spoštovane kolegice in kolegi, še druga temeljna misel. Reforme, vsebinskost. Evropa mora biti pragmatična. To je tisto, kar je aktualno na dnevnem redu povsod. Evropa pa je postala tudi bolj tehnična. Ljudje menijo, da je Evropa hladna naprava, hladen stroj. Ne želim biti samo pragmatičen. Želim imeti zamisli za Evropo v naslednjih letih. V naslednjih letih si želim, da se bom veselil skupno Evrope z državljani in oblikoval skupno prihodnost. Kaj ste menim? Ko sem se začel zanimati za politiko svoje mladosti, sem veliko bral o evropski zamisli, od eh, evropskih očetov, o evropskih očetih. In po drugi svetovni vojni so obstajali ljudje, ki so dejali, da želijo celino miru, ki želijo celino, ki, kjer ne bo sovražnikov, kjer ne bo totalitarizmov in nacionalizmov in ki bo našla pot k zgodovinskim koreninam. Dejali so, da si želijo celino brez mejnih nadzorov, skupnim trgom in življenjem skupno v raznolikosti na razvalinah po drugi svetovni vojni. Celotna generacija politikov, tako na levi kot desni strani, je takrat sanjala neuresničljivo. Danes bi morda dejali, kakšni iluzionisti so bili, vendar pa nemogoče so naredili mogoče zmagali so. In danes, spoštovane kolegice in kolegi, šesteček, direktiva MIFID, reforma kmetijske politike, vse to je pomembno, vendar pa ali to zadošča, Evropa lahko ponudi toliko različnih zadev. Velika Britanija je zibelka eh, demokratične parlamentarne demokracije. Evropa je danes ponosna na svojo parlamentarno demokracijo. In Velika Britanija je začela s tem. Ali, ali Francija včeraj so praznovali državni praznik. Enakost, bratstvo, razvoj človekovih pravic, enakost med moškimi in ženskami, to se razvija v Franciji. In to je Francija podarila celotni celini. Danes smo evropejci ponosni na listino o temeljnih svoboščinah. Nemčija, reformacija, ločevanje med crkvijo in državo, To je danes seveda posod prisotno. Grčija, svojo filozofijo, Rim, pravo. Brez tega kultura Evropa ne bi bila mogoča. In Španija, Portugalska, pomoščaki so odkrivali svet. Vsaka država ima svoje zgodovinske izkušnje in v Evropi smo skupaj veliko dosegli. Danes so ti dosežki skupno evropski. Mi, evropejci, smo to dosegli. Vsak svojim prispevkom. Okay in vsak odvisen od drugega. Spoštovane kolegice in kolegi, moja predstava o Evropi se nanaša na te pridobitve. Globalno gledano so namreč demokracija, človekove pravice in ločevanje države in religije nekaj, kar ni samo po sebi umevno. Ko se srečujejo na vrhu G20 in govorijo o globalni trgovini, kdo dvigne roko, da trgovina, pri tem pa moramo naprimer prepovedovati delo otrok, počnejo to brazilci, indici, ne, mi, evropejci, moramo to početi. Kdo dvigne roko, ko govorimo o boju proti podnebnim spremembam, ali to počnejo ZDA, ali to počne Kitajska, ne, evropejci moramo to storiti. In tam opominjamo na to, da moramo najprej reševati spore na miren način. Počnejo to Rusi, počnejo to Američani, ne, mi, evropejci, moramo to storiti. To je moja želja za mlado generacijo. Evropa, ki je ponosna na svoje zgodovinske dosežke. Evropa, ki bo prenehala se ukvarjati sama sabo in bo prevzela odgovornost globalno gledano. Evropa, ki bo samozavestna in ki bo skupne vrednote prenašala na vzven. Če živijo te zamisli danes, potem moramo ljudi navdihniti za to, da bodo evropejci ukorenjeni, zakorenjeni v svoji regiji, ponosni na svojo nacionalno pripadnost in zavedanjem, da lahko kot evropejci prispevamo globalnemu razvoju. Globalno gledano svet potrebuje evropski prispevek. In, spoštovane kolegice in kolegi, za zaključek, kljub vsem vsebinam, ki jih že imamo, lahko Evropo tudi ljubimo. Wales, Toskana, Mazurske jezera, Evropa zmesti Budimpešta, Atene, Rim, kultura. Vsi obiskujejo naše muzeje, po vsem svetu se izvajo naše opere in se razširja naša evropska kultura, ki je tako raznolika kot nekje druge. Evropa je tako raznolika, tako živahna in kot bavarec, nemec, evropejec se zelo dobro počutim na tej celini. Rad sem evropejec. In mislim, da je pomembno našim državljanom posredovati tudi čustveno plat. Spoštovane kolegice in kolegi, lotimo se dela. Danes moramo podeliti Jean-Claude Junckerju Mončan mandat, da bo lahko zadostil in obladoval svoje naloge. Skupaj želimo z njim v ELS reševati težave ljudi. Želimo, da Evropa upravi svoje delo in da deluje enostavno. Želimo si, da poleg pragmatizma imamo tudi zamisli in ideje, kot so jih imeli ustanovni očeti. Ideje o združeni Evropi, o raznolikosti, da bomo ponosni na naše poreklo, na svoj narod, pa tudi hvaležni za to, da smo lahko evropejci. Hvala lepa. Vielen Dank, Herr Weber. Hvala lepa, gospod Weber. V imenu socialistov in demokratov dobi sedaj besedo poslanec Pitela. Presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik, predsednik Juncker, kolegice in kolegi. Naj začnem svoj prispevek z tem, da spregovorim o regiji, ki se ne nahaja v Evropski uniji je pa bila v teh dneh izjemno evropej, evropska. Govorim o Gazi. V Gazi se je raznela vojna. Vojna, ki terja na tisoče življenj civilistov. In to vojno moramo takoj preprečiti. Nihče si ne more več zatiskati oči. Potem pa je tukaj vojna na meji Evrope, v Siriji, nekaj tisoč kilometrov od Cipra, eh, pa tudi vojna v eh, Libiji ali pa v Ukrajini, tako rekoč na pragu Evropske unije. Naj vas spomnim na Srebrenico kajti obletnico bomo obhajali v teh dneh. Vojna je za nas zrcalo. Zrcalo, ki zahteva, da se poglobimo v pomen evropskega projekta. Evropska unija je zagotovo tudi gospodarska, monetarna in bančna unija, ampak je še več. Je projekt miru, projekt solidarnosti. Za pričetkom tega novega sklica si moramo prizadevati za to, da dosežemo premirje v Gazi in da zagotovimo Gazi humanitarno pomoč. Evropska unija ne bi bila zvesta sama sebi, če ne bi bila zvesta na čelu miru in na tem načelu je bila Evropska unija vzpostavljena. Moje misli so z državljani Gaze. Pred petimi leti je v tej dvorani z nami sedel Manuel Barroso. Kriza se je takrat začenjala, nekateri so dejali, da je že konec. Pet let kasneje smo še zmeraj v krizi. Evropska unija se srečuje z globoko stagnacijo. V Evropi vladata revščina in brezposelnost. Celotna generacija je izgubila upanje v prihodnost. Predsednik Juncker, pogosto govorite, zato ker ste zelo kulturen človek, o zgodovini našega kontinenta. Tudi jaz menim, da je zgodovina izjemno pomembna in mislim, da se moramo učiti iz napak preteklih let, iz napak, ki so nas pripeljale v to krizo. In eh, pravzaprav je razlog za krizo enak, kot je bil leta 1929. Ta razlog je varčnost. Ne moremo se odreči vlaganjem, ki vodijo v rast ko se širi revščina, moramo ukrepiti socialni sistem. Ampak na nerazumljiv način smo na krizo odgovorili z zmanjšanjem ulagan in z okrnitvijo socialnega sistema. In to je seveda vplivalo na rast gospodarstva v Evropski uniji. Seveda ne želimo javne pomoči za vsako ceno, ampak potrebno je najti pravo ravnotežje med eh, javnimi financami in stabilnostjo javnih financ in med ulaganje. Nekdo se je odločil, da je potrebno uravnotežiti javne finance, ampak mene zanima, kako je to mogoče, če imamo toliko brezposelnih, če rast revščine narašča, oziroma če stopnja revščine narašča, o kakšnem redu lahko govorimo, o kakšnem redu v našem življenju. Največji nauk te krize je, in to ste dejali tudi vi v vašem govoru, da morajo vsa pravila, tudi proračunska pravila, služiti našim državljanom. V Evropi smo odvisni drug od drugega naša gospodarstva so tesno prepletena. Kriza na finančnem trgu ene države se hitro razširi tudi v druge države članice. Kriza, s katero se srečuje Lampedusa, se hitro razširi do Berlina, Rima, Madrida in tako naprej. In ta odvisnost drug od drugega nas vodi k solidarnosti, k sodelovanju. V tej krizi pa smo drug drugemu obrnili hrbet. No, priznajmo. Na desetine medvladnih svetov je vodilo zgolj v zmedene zaključke, ki so bili neučinkoviti. Potrebujemo močnejšo demokracijo v Evropski uniji. In če želimo doseči boljšo demokracijo v Evropski uniji, kako bomo to dosegli? Najprej se moramo opreti na zahtevo po več demokracije. Danes ste tukaj z nami, zato ker je prišlo do manjše revolucije v Evropski uniji. Prvič od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 Glas podpore danes ni blankoček. Zelo so nam bile všeč določene navedbe v vašem prispevku, navedbe socialnih vrednot. Govorili ste o socialnem gospodarstvu in določene ideje so ideje, ki izhajajo iz uh, naše družine, naše politične družine, demokratov. Ampak vemo, da vi ne prihajate iz naše politične družine in mi nismo zmagali na volitvah. Zmagala je vaša stranka in prav je, da ste vi kandidat za predsednika Evropske komisije. V prihodnih mesecih bodo sledile predstavitve komisarjev in ugotovili bomo, ali je naš program skladen z programom prihodnje komisije. Pri tem pa bomo zelo pozorni. Nadzor Evropskega parlamenta bo zelo oster. Ne bo šlo več zgolj za retoriko. Šlo bo za stalen, nenehen nadzor Evropske komisije vaša podpora oziroma naša podpora vaši kandidaturi ni eh, zgolj del neke parlamentarne demokracije. V preteklih dneh smo se pogajali o naših eh, prednostnih nalogah in smo vam jih predstavili. Zahtevali smo več vlagan v rast, želeli smo bolj socialno Evropo, želeli smo več solidarnosti, predvsem na področju priseljevanja. In na našo zahtevo ste danes do povdne predstavili dokument, poleg tega pa ste tudi v svojem govoru podali odgovore, ki so nas prepričali. Zahtevali smo konkretne številke, konkretna dejanja. Navedli ste številke in postavili ste tudi rok. 300 milijard ste dejali za ulaganja v rast, za ustvarjanje novih delovnih mest in govorili ste tudi o roku, februar 2015. Govorili ste o industrijski politiki. To je beseda, eh, ki je dolgo veljala za nesprejemljivo, eh, predvsem v očeh eh, liberalcev. Govorili ste o socialni Evropi, govorili ste o jasnih zavezah glede socialnega dumpinga govorili ste o stabilizaciji, govorili ste o enakem plačilu za enako delo. Govorili sto, ste o davčnem dumpingu in o podpori davku na finančne transakcije. Vaš program govori tudi o trojki trojka igrala pomembno vlogo v Grčiji in pa v drugih državah, ki so potrebovale finančno pomoč. Ponovno je potrebno pričeti z našim bojem na področju diskriminacije. Potrebno je sprejeti direktivo za boj proti diskriminaciji. Zagotoviti je potrebno tudi podporo za mlade. Prej vse te točke niso bile v vašem programu, ampak sedaj smo zadovoljni za tem, kar smo dosegli. Zato vas bomo tudi podprli, ampak eh, menimo, da je veliko tudi še odprtih vprašanj. Želimo bolj jasen odgovor glede prožnosti. Dejali ste, da eh, se boste obrnili na svet eh, z tem vprašanjem čakamo tudi na imenovanje eh, komisarja za ekofin eh, in upamo, da bo ta prišel iz vrst socialistov. Vendar pa vse to ne zadostuje. Menimo, da moramo tistim državam, ki vlagajo v razvoj, omogočiti, da to tudi počnejo, ne da jih eh, pravila ovirajo. Seveda je potrebno pravila spoštovati, vendar je potrebno omogočiti tudi rast želimo si več eh, poguma eh, glede eh, porodniškega dopusta, kaj ti želimo, da bi lahko ženske bolje povezale družinsko in pa poklicno življenje. Želimo tudi več na področju okoljske trajnosti. Poleg tega si želimo tudi več pozornosti za človeške vere, za odkrivanje človeškega potencijala. Bomo zahtevni in hkrati zvesti sogovorniki. Čez pet let se lahko znajdemo v še revnejši Evropi, v Evropi brez cilja, če ne bomo poskrbeli za ustrezno politiko, če ne bomo združili moči z našim delom lahko uresničimo sporočilo solidarnosti. Podajamo vam roko, izkazujemo vam naše zaupanje, sedaj pa je žoga pri vas. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v petih letih. Veliko sreče, predsednik Junker. Hvala lepa, gospod Pitela. Sedaj pa v imenu EKR poslanec Kamal. <clears throat> Gospod Juncker, spremembe se ne dogajajo kar čez noč. Potrebno je vodstvo za to. Vodstvo, ki gleda naprej, ne nazaj. Vodstvo, ki prepoznava izzive novega tisočletja in ne izive preteklosti. Potrebujemo to, da se soočimo z zaskrbljenostjo državljanov. Potrebujemo Evropo, ki ne bo centralizirana. Če sedaj imate dnevni red, ki odpira trge, ki odstranjuje ovire, ki decentralizira moč, potem vas bomo podprli. Če pa se boste nanašali in navezovali na staro Evropo, potem bomo ponudili konstruktivne, pozitivne alternative. Veliko izmed nas si želi, da bi bolj jasno pojasnili vaše stališča vprašanjih, kot je eurofederalizem, porodniški dopust in načrtovanje proračuna. V EKR ste govorili določene stvari, v drugih pa drugačne. Sedaj morate, gospod Juncker, povedati točno, kaj menite, kakšna so vaša stališča. Veste pa, tako vi kot mi, da to sploh ni pomembno, da je dogovor že dosežen, da so se rezultati že razporedili po dogovorih in da je vse to bilo storjeno v temnih kotičkih sob. Vsi vemo, da je zelo verjetno, da boste naslednji predsednik komisije. In gospod Juncker, želimo vam vse dobro, vendar pa poslanci moje skupine vas ne bomo mogli podpreti zaradi dveh razlogov. Prvič, ne podpiramo postopka, ki vas je pripeljal sem. Mislimo, da ni dobro imeti evropske mandate, ki se razpostira po vseh 28 državah članicah. In drugič, Poslanci naše skupine še niso prepričani, da ste resnično prava oseba za to, da boste prezeli vodstvo. Upam, da boste v naslednjih letih dokazali, da nismo imeli prav. Vendar pa vprašanje za me, za vas je, ali si želite, da bo Evropska komisija le nova, prva Evropska komisija novega obdobja ali zadnja starega obdobja. Želimo si vodstvo, potrebujemo vodstvo za novo obdobje moramo se omakniti od ideje, da potrebujemo vedno večji proračun, da je to tudi boljši proračun. Raje imajmo proračun, ki bo investiral v tehnologijo, razvoj, to, da bodo naše naslednje generacije podedovale dobro Evropo, ne pa velike dolgove, ki so se nabrali v, prihod, v preteklosti namesto tega, da skušamo sedaj zbirati sredstva z vlastnimi viri, moramo bolj uspešno porabiti sredstva davkoplačevalcev. Zato si želimo tudi zelo dobrega kandidata za komisarja za proračunski nadzor. Potrebujemo tudi skupni trg, ki bo primerno za novo obdobje. Še vedno skupnega trga in skupnih, trg, skupnega trga storitev ni. Še vedno je veliko ovir Te je potrebno odstraniti. Potrebno je to storiti takoj. Potrebno je ustvariti enotni trg za vse. Poglejmo si energetski trg in skupaj odstranimo ovire. Ustvarimo spodbude za podjetnike za energetsko učinkovitost. Zagotovimo investicije v energetsko varnost, v nove energetske vire in v boljšo povezljivost, da ne bomo tako odvisni od virov iz Bližnjega vzhoda in Rusije. Potrebujemo tudi boljšo trgovino in Evropsko razvojno in globalno politiko, ki bo pripravljena za novo obdobje. Prav tako pa moramo imeti tudi mednarodne razvojne programe za razvoj intelektualnih pravic, za podporo podjetnikom v revnejših državah, za ustvarjanje blagostanja lokalnim prebivalcem v njihovih državah. Potrebujemo vodstvo za boljšo zakonodajo, ki bo za novo obdobje. Pregovoriti moramo s podjetniki in jih vprašati, kaj jih ustavlja, da ne ustvarjajo delovna mesta in da ni rasti. Potrebujemo vodstvo, da se spopademo s pomankljivosti v evroobmočju. Zelo veliko je pomankljivosti, kar se konkurenčnosti tiče in to povečuje brezposobnost med mladimi na jugu Evrope. Veliko držav članic tudi sedaj nima več možnosti prilagajanja menjalniškega tečaja in tako vidimo, da se bremena prelagajo z bank na davkoplačevalce, Dogovori, dogovorov se ne drži in veliko je posredovan strani držav. Potrebujemo vodstvo glede priseljevanja, da bodo ljudje spet prepričani v načelo prostega pretoka ljudi, da tisti delavci, ki želijo delati v novih državah, bodo to lahko storili. Moramo pa tudi nadzorovati priseljevanje in spoštovati načela vseh držav članic pozdravljamo nove delavce, vendar pa seveda moramo vedeti, da nekatere države izgubljajo svoje največje talente, ki odhajajo v druge države. Gospod Juncker, samo nekaj primerov sem navedel, kjer je potrebno vodstvo za to, da bo Evropa kos novim nalogam, da bo Evropa kos novemu tisočletju in da se ne bo ozirala nazaj. Potrebujemo vodstvo za to, da se soočimo s pomisliki državljanov, ki se jim zdi, da ni prave smeri. Potrebujemo vodstvo za navdih in izpolnitev upanj državljanov Evropske unije. Žal nas mi, vas mi ne bomo mogli podpreti, vendar pa želimo si seveda dnevnega reda Evrope za prihodnost, ki bo sposobna se soočiti z izzivi prihodnosti in upamo, da vas bomo lahko podprli v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kamal. Sedaj pa v imenu skupine Alde, gospod Verhofstadt. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da lahko rečemo, da je danes zgodovinski dan. Ne samo zaradi retorike in visokoletečih besed, ki jih slišimo danes. Danes bomo izvolili predsednika komisije in ne, kot je bilo do sedaj, samo potrdili izbiro sveta dragi Jean-Claude, pri tem sva oba sodelovala. Sedaj pa bodo voljivci tisti, ki bodo imeli zadnjo besedo. In mislim, da ko bomo danes izvolili gospoda Junkerja, pošteno povemo, za določen del tega parlamenta je to težko sprejeti, vendar pa povemo, da bomo s tem enkrat za vselej vzpostavili resnično evropsko demokracijo, kjer voljivci odločajo, kaj se dogaja. Kolegi! In spoštovane kolegice in kolegi, ni naključno, da se to dogaja. To je rezultat dolgega postopka skupne poti, konvencije, ki smo jo vzpostavili leta 2001 in naj tudi povem, to je rezultat ustrajnosti veliko poslancev, saj dveh velikih evropejcev, ki jo želim omeniti, Andrefa Dafa in Elmarja Broka. Andrew pa ni več tukaj in Elmarja, ki bo vedno tukaj, po mojem mnenju. Vendar pa moram vam povedati, da ga sedaj ni. Običajno je vedno tukaj, sedež 263, eh, mislim, da. Vendar pa še vedno se prepirate, kdo je pravzaprav podal ta predlog na konvenciji, da bi izvolili komisijo strani Evropskega parlamenta. Moje prvo današnje sporočilo je Jean-Claude takšno, da ni namenjeno samo vam. To je sporočilo za tiste poslance, večinoma v velikih skupinah, ki imajo namen glasovati proti vam. In tem ljudem v teh velikih političnih skupinah in morda tudi drugih želim povedati, da bodo s tem se povezali s proti evropejci. Tako ne bodo izpolnili želja svojih voljivcev, kajti voljivci si želijo, da bi njihova izbira in izbrali so gospoda Junkerja bila podprta. In ironija današnjega časa je, da proti evropejci kot gospod Kamal zanikajo izbiro voljivcev in si želijo starega sistema sklepanja kupčij po temnih sobah. Tudi gospod Cameron si tega želi. Tako da danes, ko pa smo podprli, bomo dali zeleno pozitivno luč, ker ste zajeli KPC naših predlogov. Glavni predlog je, da moramo ustaviti to izbiro med to, kar imenujem vačevanjem in rastjo. Vsi vemo, da potrebujemo oboje in po petih letih upam, da boste vodili komisijo, ki bo počela oboje, ki bo zahtevala fiskalno disciplino po eni strani, po drugi strani pa zagotavljala rast. Vemo, da brez fiskalne discipline, brez spoštovanja pakta za stabilnost, ni rasti srednjeročno gledano in to moramo sprejeti. Po drugi strani pa tudi vemo, da če si želimo imeti rasti, rast, moramo iti prek fiskalne discipline in moramo imeti svežen za rast kot ga predlagate v svojem programu. Drugi razlog, gospod Juncker, zakaj smo zadovoljni z vašim programom in zakaj vas bomo podprli, je, da navajate pomembne zadeve glede priseljevanja. Končno govorimo o zakonitem priseljevanju, to je bil, bila prepovedana tema v Evropski uniji do sedaj in tudi glede vrednot. In da boste imeli tudi komisarja s pristojnostjo za pravno državo. Glede na česa pa vas moram popraviti. Kakršnakoli je že raznolikost naših ustavnih sistemov ali kulturnih tradicij, temeljne svoboščine so pač temeljne in o tem se ne moremo pogovarjati. Temeljne vrednote morajo spoštovati vsi v Evropski uniji. In nadalje, nadaljna zaveza, ki ste jo podali, in to je pomembna točka za nas, to je dejstvo, da se boste zauzemali za spolno da za uravnoteženo komisijo po spolih in upam, da boste to tudi dosegli. In gospod Juncker, tri vprašanja. Vodili boste komisijo. Tri vprašanja. Najprej vrnitev k metodi skupnosti. To ste sami dejali, kajti vsi medvladni dogovori v zadnjih letih niso bili primer dobrega upravljanja Evrope. In drugič, to je moja najpomembnejša točka. Prosim, ne počnite napak svojega predhodnika. Uporabite pravico do pobude. Ne telefonirajte najprej v Pariz, Berlin, potem pa še v Lizbono in Rim, preden boste predlagali zakonodajo svetu in parlamentu. Poč, storite to, ker ima komisija pogum in je pripravljena to storiti, ne pa zato, ker morate poslušati Evropski svet. In ne poslušate vedno samo sveta. Poslušate včasih, če le možno vsak dan, tudi Evropski parlament, ker smo enakovredna institucija. In nadalje ustvarite spet vizijo za Evropo. To potrebujemo. To vidimo, ko opažamo, da državljani eh, se počutijo nekoliko izgubljene. Potrebujemo torej integracijo Evropske unije. Samo z večjo integracijo bomo išli iz krize, kot smo to storili v 80-ih letih. Če boste to storili, potem vam lahko povem, da vam bomo stali ob strani. Vseh 68 poslancev skupine Alde. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Vrhoščac, za Združeno levico. Beseda. Gospod poslanka Cimer. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospod Junker. Zelo nerada ogovarjam takšnemu navdušenju nad eh, zgodovinskim dnevom, ki ne bi bil danes, eh, bi vendarle rada unesla nekaj kapljic. Namreč ne verjamem v to. Seveda smo naredili pomemben korak, eh, ko smo se odločili, da bi preko evropskih volitev vplivali tudi na to, kdo bo v prihodnje vodil Evropsko komisijo vendar pa pravim ne, če s tem želimo sugerirati, da je to velika zmaga demokracije, ker je res, smo na začetku. Na začetku smo tudi zato, ker smo v zadnjih tednih in mesecih s tem malim korakom naredili premalo, da bi lahko dejali, da imamo tukaj v Evropskem parlamentu neko veliko demokracijo. Rečeno je bilo, da je bila dosežena zmaga, hkrati pa se demokracija krči na dogovarjanje o funkcijah v mreži moči z prevlado velike koalicije. Ampak s tem fasadna demokracija, o kateri govorijo Abermas, razpada. To ni, kar potrebujemo. Kar potrebujemo je od začetka ponovno zgraditi demokracijo. In tukaj si moramo natančno pogledati volilne rezultate. Ni res, da bi konzervativci dobili volitve. Več kot trikrat več ljudi, toliko ljudi se ni odločilo za konzervativce v Evropi. In tukaj govorim samo o tistih, eh, ki ali niso šli na volitve ali so mnenja na osnovi razvoja Evropske unije v zadnjih letih in posledic eh, za njihova lastna življenja, da se zato odločajo, da Evropski uniji ne želijo privoščiti nadaljne prihodnosti, ampak se želijo vrniti v nacionalne okvire, k nacionalnim vprašanjem, kar je po mojem mnenju zelo nevarno in ogroža demokracijo. Dejstvo je in to je resnica, da smo vsi izgubili te volitve, vsaj vsi tisti, ki želimo, da je Evropska unija, je Evropska unija, unija demokracije, socialne pravičnosti, da bo Evropska unija resnično mirovna sila, da bo Evropska unija igrala drugačno vlogo, spoh v zunani politiki da bo to, kar je oblikovala kot svoj ideal, resnično tudi živela, da se bodo ljudje identificirali z Evropo, ne pa se oddaljevali od nje. In to, kar se je zgodilo po 25. maju, tukaj je ravno nasprotno. Zato bi vas eh, opozorila pred preveliko euforijo. Kot demokrati moramo storiti vse za to, da bo Evropska unija dobila neko evropsko vizijo za vse, za vse ljudi v Evropi sporočilo. V tednih mesecih in letih eh, predtem in tudi medvolilno kampanjo, ki so ga slišali voljivci, da ni alternative. Torej, ni alternative k politiki večje radikalnosti trga, eh, rigidnih krčen eh, nacionalnih proračunov, krčenja velikih socialnih modelov privatizaciji javnih storitev, liberalizaciji, deregulaciji socialnih sistemov in tudi ekoloških standardov. Za podrejenost interesov, sredi interesov globalne in evropskega gospodarstva in finančnih trgov. To je ponovno živitev znamenite mantre nekdanje britanske ministerske predsednice, ki je vedno dejala, da ni alternative. ampak drugi so želeli nekaj drugega in tisti niso dobili svojega in so se umaknili v Evropi in to je vedno znova velik izziv eh, za nas in tudi vi, gospod Junker, ste pred eh, izzivom. Vi bi morali izkoristiti to izvolitev za to, da opredelite nalogo Evropske komisije tako naprej,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 s čimer posega v ustavno pravno ureditev držav članic. To ni demokracija, če uničujemo življenja eh, ljudi. To ni demokracija. Kako boste izpolnili svojo odgovornost? Kaj bo prišlo na mesto te eh, trojke? Eh, ni dovolj, da rečemo, da mora ven mednarodni denarni sklad. Kakšno vlogo boste imeli vi in vloga komisije pri problematiki zadolževanja, ocene dolgov? odpisa dolgov. Kako boste delovali na tem področju? Veliko ste odkrito govorili tudi o socialnih eh, težiščih, eh, ki jih boste postavili v spredje. To zelo radi slišimo. Ampak to smo slišali že toliko krat v preteklosti. Konkretno hočemo vedeti, kako boste to naredili. Govorite o minimalnih plačah v državah članicah, se nam zdi pomembno. Uh, ampak gre to tukaj za minimalne plače, ki bodo preprečile revščino, gre za socialne standarde, ki bodo preprečevali revščino. To bo odločilnega pomena. In preden zaključim, mogoče še ena pripomba. Pri nas ste bili v gosteh v naši politični skupini, odgovarjali ali pa ne odgovarjali ste na naše vprašanja. Kar pa je bilo vedno znova izpostavljeno, je bilo, da od vas kot predsednika Evropske komisije pričakujemo, da boste pri velikih konkretnih problemih tudi znotraj Evropske unije delovali bolj odločno. Tukaj mislim na situacijo v Cipru. Na Cipru. Kdo, če ne vi, mora začeti za politiko, gospod Cimer, prosim, da zaključite, pravi gospod predsednik. To velja tudi za problematiko Ukrajine, Rusije. Dejali ste, da ne boste dovolili, eh, da vsi kritizirajo Rusijo, želimo si Evropo, ki bo vključevala vse države, ne želimo novih delitev, gospod Juncker. Kot politična skupina vas ne bomo izvolili, našega glasu ne boste dobili, ampak to, kar boste počeli, bomo dnevno spremljali in tam, kjer boste poskrbeli za izboljšanje življenja ljudi, vas bomo podprli. Hvala. Za zelene Kolega Lambert. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Dragi kolegi. 27 milijonov naših državljanov in 6 milijonov mladih je brezposelnih in eh, tudi nimajo nobene prave prihodnosti. 25 odstotkov evropejcev je pod eh, pragom revščine. 10 odstotkov med nami pa ima v rokah 60 odstotkov evropskega bogatstva. In to kaže, da živimo v družbi, ki se nahaja v veliki nevarnosti. Situacija je takšna, da se poslepšuje eh, tudi situacija na okoljskem področju. Ena tretjina tretjina vrst, ki jih še imamo na tem planetu, je ogroženih. Torej, naša družba je v veliki nevarnosti. Dragi kolegi, vlade, ki so demokratično izvoljene, so vedno znova tarča izsiljevanja finančnih institutov ali pa bančnih institutov, ki so preveliki, da bi jih pustili propasti. Danes, ko se ne spoštujejo več zakoni, ki veljajo za nas vse, danes, eh, ko je naša svoboda pod vprašanjem, je ogrožena naša družba. Torej, Jean-Claude Juncker, ali boste vi mož, ki se bo zauzemal za pravo fiskalno unijo? kajti ne moremo imeti prave gospodarske unije brez uh, ustreznega davčnega nadzora. Kajti na tisoče milijard evrov eh, se vsako leto izmuzne državnim blagajnam eh, zaradi utaje davkov. Ni prihodnosti za skupno valuto brez solidarnosti znotraj monetarne unije ali boste mož, ki se bo boril za socialno unijo, za socialno unijo, ki se ne bo sredotočala le na konkurenco med socialnimi sistemi, ampak bo poskrbela za socialno konvergenco. Številnim je zelo všeč pobuda, ki se imenuje RIFIT. Ampak na ta način bomo znižali naše socialne in okoljske standarde. Vse zgolj zaradi želja ZDA. Ali boste vi mož, ki se bo boril za pravo energetsko unijo, za obnovljive vire energije, za energetsko učinkovitost, za obnovitev omrežji? Le na ta način bo Evropska unija namreč lahko prevzela vodilno vlogo na svetu na tem področju. Ali boste vi mož, ki se bo zauzemal za unijo, ki govori z enotnim glasom? Ali boste vi mož, ki se bo uprl Vladimirju Putinu in mož, ki se bo posvetil vprašanju bližnjega vzhoda? Zanima me tudi, ali se boste borili za ponovno demokratizacijo ne le evropskih institucij, ampak tudi celotne Evropske unije. Namreč To je glavno vprašanje, s katerim se ukvarjajo tudi evropski državljani. In ne le Evropski parlament, tudi nacionalni parlamenti morajo biti vključeni v sprejemanje odločitev. Vsakič, ko gre za teme, ki se nanašajo na evropske državljane. In Evropska unija se vedno bolj ukvarja s temami, ki neposredno eh, zadevajo naše državljane seveda je eh, potrebno zagotoviti tudi, da eh, lobisti ne bodo pisali zakonov, ampak da se bodo borili za eh, svoje interese na ustrezen način. Verjamemo vam, ampak ne pozabljamo tudi, kdo vas danes podpira. Danes spodpirajo tri temeljne politične družine, ampak te družine so na oblasti v Evropi že več desetletij. In bojim se, da bomo videli uh, eh, državu. Potrebne so strukturne reforme, potrebno je okrepiti prošnost trga delovne sile, potrebno je. Um, poskrbeti za stabilnost javnih financ. To je rekel eh, Mario Draghi včeraj zvečer. Danes ste pred nami zahvaljujoč demokratičnemu napredku, skromnemu demokratičnemu napredku. Ne moremo govoriti ravno o demokratični revoluciji, je pa to eh, korak v pravi smeri in številni izmed nami bi vas radi podprli. Vendar pa del naše skupine nima zaupanja v vas in se sprašuje, ali boste lahko poskrbeli za radikalne spremembe, ki jih Evropa potrebuje, še prav posebej glede na uh, politične družine, ki vas podpirajo. Vsakič, ko bo Evropska komisija v tej dvorani predstavila predloge, ki bodo v skladu z izzivi sedanjosti, ki bodo usmerjeni v zagotavljanje blaginje v Evropski uniji, vas bomo podprli. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Lomber. Zdaj je v TT, ima zdaj besedo gospod Farage. Hvala lepa in dobro dan vsem skupaj. Če to je evropska demokracija v akciji, kot smo slišali, moramo ponovno premisliti. Slišali smo, da kot rezultat evropskih volitev gospod Juncker predstavlja kandidata za predsednika, ampak nišče v Združenem kraljestvu ni vedel, ko so volili, da ima to kaj upravka z novim kandidatom za predsednika Evropske komisije in tudi ljudje v vaših državah niso tega vedeli. Ime gospoda Junkerja se ni pojavljal na nobenem glasovanem listišu. To je zelo uh, zabavno. Gospod Šulc dobi tožilno nagrado in postane v drugem mandatu predsednik Evropskega parlamenta. To je eh, samo pretvarjanje, da igramo se demokracijo, ampak počakajte malo. Evropski parlament, eh, izvoljeni del eh, evropskih institucij, dejansko ima kaj povedati in eh, lahko reče, ali bo gospod Juncker postal predsednik komisije ali ne. Če si pogledamo komisijo, vsi moramo glasovati in imamo samo enega kandidata, za katerega lahko glasujemo. A smo v dobrih starih sovjetskih časih. Je demokracija mm, verjetno pomeni, da dobimo več kot samo eno izbiro, ampak bistveno slabše kot to je dejstvo, da bo šlo za tajno glasovanje. Naši voljivci na evropskih eh, volitvah eh, ne bodo vedeli, kako smo mi glasovali. Mislim, da parlament ne bi smel tajno glasovati. Poanta v tem, da imamo izvoljene predstavnike, je, da smo odgovorni našim voljivcem in da odkrito glasujemo. Mislim, da je to huda želitev za naše voljivce, da glasujemo tajno. Po velikih prednostih euroskeptikov na volitvah so se v Bruslu odločili, da se to ne bo zgodilo. Gospod Cameron je malce napadal in poskušal oborikati vašemu kandidatu ampak eh, uspešen je bil z, z prerasporeditvami v Združenem kraljestvu, ne pa tukaj in eh, nemška kanclerka je storila to, kar je treba narediti v moderni Evropi, ampak eh, na pozitivni strani, gospod Junker, ste uh, zabaven človek, zelo družaben, z večjim smislom za humor kot večina, ki sem jih eh, srečal v Bruslju. Seveda ni vprašanje, da ste politični akteri in v zadnjih tednih, ko ste hodili po skupinah, ste nekoliko spremenili eh, to, dejali ste, da ne verjamete v eh, združene evropske države in, in takšno identiteto Evrope, ampak moram vam povedati, da vam nisem verjel. Zdaj ste se vrnili na ideje o prejšnji Evropi. Govorili ste o gospodu Delorju kot vašemu heroju. Sveda to razume z vašega vidika. Govorili ste tudi o gospodu Mitterrandu in, in gospodu Kolu kot velika junaka. Tukaj gre za nekoga, ki je bil odeležen velike škandalov glede financiranja političnih strank in je postel v Nemčijo v zelo uh, zanimivem stanju. Govorili ste mm, o skupni zunanji in varnostni politiki, o potrebi po skupni energetski politiki. Kar je jasno, je, da boste nadaljevali z procesom centralizacije moči, kar nas ne preseneča, kajti 20 let ste bili ključni igralec v tem eh, procesu, v katerem se omalovažuje demokracija tu niste upoštevali francoska referenduma o ustavi, če bodo rekli ja, bomo nadaljevali, če bo odgovor ne, bomo nadaljevali. Kaj pravite na to? In vaša zveza na projektu je jasna, ko bo postalo resno, morate lagati. To se pravi, da ste odličen kandidat za mnoge v tej hiši in ne dvomim, da boste izvoljeni ampak eh, nas vprašali, da glasujemo za nekoga, ki je bil izbran z eh, pogovori v zadnji kamrici, nas skriva in ne želimo se tako delovati, ne želimo tako, kot je bilo doslej, ampak si želimo resnične spremembe. Na koncu govor ste dejali, da ni čas za revolucijo. Lahko vam povem, da je že prišlo do revolucije. Pravzaprav je prišlo eh, do napada na demokracije držav članic, medtem ko ljudje tega sploh niso opazili. Te volitve, mogoče evroskeptiki še niso dobili večine v tej hiši, ampak ne mislite, da smo s tem zaključili, kaj te večina e, evropskih državljanov si ne želi evropske države, zastave in e, nočejo te himne če boste izvoljeni, ko boste izvoljeni, se bom z veseljem spopadal z vami v naslednjem mandatnem obdobju. Hvala. Za samostojne poslance ima zdaj besedo gospa Le Pen. Gospa Le Pen, imam postopkovno vprašanje. Ne, besedo ima gospa Le Pen. Gre za resno postopkovno vprašanje. Prosim, usedite se, besedi, besedo ima gospa Le Pen. Kolega, prosim, sedite, nimate besede. Prosim, sedite, nimate besede. Besedo ima gospa Le Pen. Gospa Le Pen, izvolite. 25. maja je prišlo do ustaje evropskih narodov. Če ne boste takoj utihnili, vas bo moral odstraniti iz dvorane. Torej, prosim, sedite na svoje mesto. Kolega, še zadnjič vas pozivam, da sedete. Prosim, da poslanca odstranite iz dvorane. Prosim, zapustite dvorano. Herr Abgeordneter, Sie verlassen jetzt den Saal. Zapustite dvorano, prosim. Prosim, da poslanca odvedete iz dvorane. Hvala lepa. Prosim, poslanec, da zapustite dvorano. Dobro, gospa Le Pen, samo sekundo. Gospod Papadakis, prosim, da zapustite dvorano. Na ta način ne morete motiti reda v dvorani. Prosim, da dvorano zapustite. Lahko ponovno pridete na glasovanje, sedaj pa prosim, zapustite dvorano. Ja, ok, vielen Dank. Frau Le Pen, Sie haben das Wort. Hvala lepa, gospod Le Pen, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, 25. maja je prišlo do ustaje evropskega naroda, ki je pretres, pretresla stari evropski kontinent. Številni narodi, recimo Francija, ki jo zastopam v tej skupščini, eh, so eh, podali jasno sporočilo. Ja, ja, Ne zatiskajte si oči, eh, dragi eh, prijatelji. Dejali so ne Evropski uniji, dejali so ne oduzemu demokracije, dejali so ne regresivni politiki, dejali so ne množičnemu priseljevanju, dejali so ne oduzemu identitete, dejali so da narodu. Evropska unija je postala nor projekt projekt, ki ga evropski državljani več ne želijo. Poleg tega pa imamo tukaj eh, politični razred, ki je privilegiran, ki je obseden z sistemom, eh, ki ga zagovarja. Hvala lepa, da ste nam dali dokaz za to tudi danes, s tem, ko zagovarjate interese, ki niso interesi evropskih državljanov. Namreč državljani so eh, podali zelo jasno sporočilo. Še enkrat so tako konzervativci, kakor tudi socialisti pokazali svoj pravi obraz. Takoj so si razdelili mesta, pomembna mesta v Evropski uniji. ELS in SND eh, sta si hitro razdelili kolač. Eh, meni predsedniško mesto, tebi predsedniško mesto v odboru, ti boš glasoval za me tukaj, jaz bom glasoval za te tam. In ne mislite, da so evropski državljani na evropskih volitvah izbrali Žan-Kluda Junkerja ali pa Martina Šulca za predsednika Evropske komisije. Zanje eh, sta oba popolna neznanca, ki ne predstavljata ničesar in ki ne utelešata ničesar. Gospod Juncker, postali boste predsednik inštitucije, eh, ki so ji volilci v Franciji pa tudi druge odzeli eh, njeno verodostojnost. Ne podpirajo vas volilci v Franciji in tudi ne druge ampak vseeno boste upravljali življenja naših državljanov. In sicer na osnovi pogodbe, eh, ki je bila usiljena našim državljanom in kljub eh, izidu zadnjih volitev. Predstavljate torej zanikanje demokracije. Gospod Juncker, spominjam se vaše izjave, Eh, leta 1999, ko ste dejali, ja, sprejemamo odločitve, jih izvajamo in potem malo počakamo, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Večina morda ne razume tega, kar je bilo sprejeto, ampak kljub temu z ukrepi nadaljujemo, dokler eh, pridemo do točke, ko vrnitve več ni. Kakšen cinizem? Gospod Baroso je na vašem mestu počel, kar je hotel. Sedaj bo do Evropsko komisijo vodile približno enake smernice. Evropska unija se je znašla v nevarnem položaju. In to je za evropske narode, tudi za moj francoski narod, obljuba, da bo demokracije še manj. Gospod Baroso je prispeval k nesreči evropskih narodov. Vi, vi ste vodili davčno oazo. O, čestitke, gospod Juncker. To uh, so eh, res uh, odlične delovne izkušnje. Gospod uh, Borili se bomo eh, proti vam tukaj in v eh, naših državah članicah. Borili se bomo proti vam z vso energijo, ki jo imamo. V Franciji in tudi v drugih eh, državah je patriotov vedno več. Okrepili so jih tudi rezultati evropskih volitev. Vašo komisijo in celotno tehnokratsko strukturo Evropske unije je potrebno ukiniti, poslati v pozabo. Mi eh, vas bomo najbolj pozorno opazovali, pozorno bomo bdeli nad vašimi neuspehi. Borili se bomo proti sovražnemu projektu, ki eh, se ustvarja v Bruslju. Pod nadzorom ste, gospod Juncker, tako kot tudi vsi drugi, ki zastopajo ta evropski sistem. Vi ne priznavate rezultata evropskih volitev, ampak mi smo tukaj zato, da vas bomo nan opozarjali in to nenehno. Das Wort hat jetzt. Besedo ima zdaj spet gospod Juncker. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je voulais... Gospod predsednik, dame in gospodje, najprej bi se rad vsem zahvalil. Razen določenim govorcem v tej razpravi. Pozorno sem prisluhnil vsemu, kar ste povedali. Za sabo imam že dolgo politično življenje in odnegdaj sem eh, poslušal parlament, tudi Evropski parlament, s katerim sem se srečeval dolga leta. Torej, vsem tistim, ki ste sodelovali v tej razpravi, naj povem sledeče. Seveda nisem mogel vključiti v program vsega, kar so zahtevale posamezne politične družine. Zato eh, sem skušal pač eh, vključiti vse, kar je bilo mogoče. Vaš uh, parlament uh, in to seveda razumem, bo tajno glasoval in to tudi razumem, kaj ti gospod uh, Farage ne želi, da bi njegovi volilci odkrili, da je glasoval zame. Torej, zato uh, je tajno glasovanje posem logično. Le, le tajno glasovanje je eh, torej eh, nekaj, kar, kar je zahteval gospod eh, Farage. In zahvaljujem se gospe eh, Le Pen, da ne bo eh, glasovala zame, kajti ne želim podpore tistih, ki zavračajo evropski projekt. Najlepša hvala. No, hvala lepa. Zdaj smo še nekoliko hitreje končali kot eh, predvidoma tiste, ki so v pisarnah, deloma tudi v eh, Baru Luling. Prosim, da se vrne v dvorano, tako da lahko začnemo glasovati. Se bomo prekinili do 12.25, ko bomo začeli z glasovanjem. Prosim, da obvestite kolege, da se vrnejo v dvorano. 12.25 bomo nadaljevali z glasovanjem.